Gospod François Alfonsi bo naslednji govornik. Gospod predsednik, poročilo gospoda Salvadorja Garige, ki mu čestitam za delom, pomeni pomembno sintezo, se obrača k prihodnosti. Zahtevajo se dodana sredstva, zato da bi Unija lahko, uve, eh, lahko uresničila svoje cilje, zastavlja tudi eh, vprašanje lastnih eh, sredstev v smislu eh, temeljnih politik. Predlaga tudi okrepitev zlasti kohezijske politike, ki je v preteklosti že prispevala k temu, da je lahko Evropska unija model za svoje državljane in je temu lahko še bolj tako. Ta kohezijska politika bo lahko stopila v novo fazo, fazo zaradi tudi umestnih regij in predlagamo arhitekturo, ki bo ukrepila enake priložnosti na celotnem evropskem ozemlju, ne glede na eh, celo morda slabe razmere za nekatere ali pa občutljivost nekaterih segmentov, s katerimi se soočamo in ki eh, bodo še prisotni v prihodnje. Zato je to pomemben cilj, to je odvisno od Evrope in predloge gredo v dobri smeri in lahko predstavljajo dober obet. In glasovanje v zvezi s eh, tem poročilom gospe, gospoda Garige je enostavno. Tisti, ki so za to, da gre Evropa naprej in tisti, ki bodo glasovali zanj, eh, dokazujejo, da verjamo v Evropo. Sedaj ima besedo gospa Ilda Figerej gospod predsednik in v sedanji krizi evroobmočja eh, je eh, tu solidarnost, je tu kohezijska politika, ki so eh, zelo pomembne. Zato potrebujemo tudi spremembe na samem področju financiranja. In eh, če pogledamo naprimer gospodarsko področje, največji izziv je ravno finančni okvir. Potrebujemo večja sredstva v ukrepitev kohezijske politike. Z, eh, in eh, govori se tudi o eh, zmanjšani odeležbi na ravni posameznih držav. Države, ki imajo težave, bodo imele probleme, ko gre za javne naložbe, kako izkoreniti revščino. In, um, ranljivost, socialno ranljivost, kako zagotoviti eh, tudi enakost med spoloma in tako dalje. Vse to ni mogoče brez zagotovitve ustro, ustreznih razmer. Potrebno je zmanjšati tudi vojaške izdatke in podobne. To je tisto, kar bi morali delati. Zato menim, da je premalo tega eh, v Evropi za boljšo prihodnost v dobro njenih državljanov. Hvala. Hvala, gospa Figredo. Gospe in gospodje, verjetno ste razumeli, da sem prevzel predsedovanje. In eh, zelo sem eh, žalosten zaradi eh, smrti gospoda Jorgeja Sempruna. Bil je v Buchenwaldu, koncentracijskem taborišču, bil je v Franciji, boril se je proti španski diktaturi v moji državi, bil je tudi angažiran pisatelj in kot veste je tudi dobitnik nagrade. In uh, resnično eh, velik človek. Bil sem njegov prijatelj in zaprošen sem, da predsednik Buzek v našem imenu, njegovim prijateljem in družini eh, pošlje naše globoko sožalje. Gospe in gospodje, gospod Fontana, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Smo v enem izmed eh, najbolj kritičnih obdobij evropske zgodovine. To, kar počnemo v letošnjem letu, je zagotovo velikega pomena. Mi sicer nismo za eh, to, da ne bi zvišali proračuna, ampak mislimo tudi, da je potrebno dobro proučiti, kje lahko proračun zmanjšamo. Potrebno ga je prilagoditi izzivom. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da državljani več niso prepričani, da je Evropska unija smiselna. Veliko sredstev se namenja širitveni politiki. Nihče ne ve, eh, kam pravzaprav ta sredstva izginejo. Potem je tukaj politika povezovanja, tudi kje končajo sredstva namenjena temu cilju, ni povsem jasno. Morda bi bilo bolje, da ta sredstva namenimo, namenimo za kakšne druge namene. Enako velja za sredstva, ki jih namenjamo regijam in ki niso uh, pravilno uporabljena. Evropa mora poskrbeti za verodostojnost pred državljani. Hvala lepa, kolega. Eh, Frank van Eke za eno minuto.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 Tu bi se želel osredotočiti samo na nekaj ključnih komentarjev. Prvi je, da v tem poročilu ne vidim niti enega poskusa, da bi eh, predlagal kaj v zvezi z gornjih, gornjimi eh, mejami in sicer, eh, ko gre za odvečne stroške in najrazličnejše evropske agencije, odbora regije in tako dalje. In nobenega poskusa eh, ni bilo, da se razmisli o ključnih nalogah. Eh, ves čas pa slišimo vedno nove predloge o eh, različnih povečanjih in tako dalje, o finančnih transakcijah. Ko govorimo o tem, da je potrebno povečati ta davek, če govorimo obratno, pravzaprav lažemo in eh, države članice skušajo pravzaprav zmanjšati eh, to, če bi lahko rekli pravo diarejo porabe. Dve minuti, gospod Marinesko. Hvala, gospod predsednik. Izziv je v tem, da je potrebno ukrepe podpreti na ravni Evropske unije. In sicer je to poročilo odgovor na prizadevanja za ukrepitev Evropske unije. In ta strategija 2020 eh, igra ključno vlogo. Tudi Lizbonska, nova Lizbonska pogodba je prinesla nove pristojnosti Evropskega parlamenta. In eh, vemo, kako težke so posledice krize za državljane v Evropski uniji. Potrebujemo pa to evropsko dodano vrednost. In po tem poročilu je potrebno zagotoviti, da, eh, se, da bomo obdržali skupno kmetijsko politiko in kohezijsko politiko vsaj na obstoječi ravni eh, sedanjega finančnega okvira. Potrebno pa je zagotoviti ustrezno in čim bolj učinkovito porabo finančnih sredstev ob spoštovanju eh, Lizbonske pogodbe. In Potrebno je zagotoviti napredek tudi na področju vseh ostalih politik. Evropske unije in predlaga se obdobje sedmih let, več fleksibilnosti. Vse to je tisto, kar bo omogočilo proračunu, da se bolje prilagodi razmeram. Sistem lastnih sredstev je neobhodno potreben za to, da nadomesti nacionalne prispevke. Evropski svet je sprejel ambiciozne cilje z vidika evropskega razvoja. Ta isti svet mora sprejeti to petostotno povečanje, kajti to je sine qua non, če želimo uresničiti zadane cilje. In bodoči večletni finančni okvir mora odgovoriti na izzive stabilnosti Evropske unije. Vse čestitke poročevalcu. Hvala lepa. Hvala, gospod Marinescu. Eh, sedaj pa gospa Gardja Sjabal Rubjal. Tri minute. Hvala, gospod predsednik. Začela bi eh, najprej s pohvalo poročevalcu in tudi vsem drugim kolegom uh, v odboru ŠUR in uh, tudi dosežane sporazume v preteklem letu, kajti to nam je omogočilo, da pridemo do stališča, ki ga podpira, podpira večina v okviru tega poročila. To je delovni načrt, ki mu mora eh, in časovnica, ki mu uh, moramo slediti, če želimo uresničiti te cilje in če želimo tudi znati se odzvati na izzive v pred, prihodnih naslednjih letih. In sicer je to scenarij za izhod iz krize, potrebno je tudi zagotoviti, da bo rast pametna, trajnostna in vse vključujoča. Če se strinjamo, da je dodana vrednost več kot le seštevek tega, kar prispevajo posamez države članice, odgovorni smo za odgovorno kmetijsko politiko. Če želimo uresničevati tisočletne cilje, hoditi po tej demokratični poti, moramo še naprej naprej vlagati v inovacijo, v eh, raziskave in razvoj, v boj proti podnebnim eh, spremembam, eh, potem za izvajanje programa Erasmus in tako dalje, potem vsem, kar je potrebno narediti za solidarnost in tako dalje. Če želimo še naprej podpirati transevropske omrežja na področju prometa, če želimo več Evrope, Potem se je potrebno opredeliti za višji proračun. Brez ustreznih eh, sredstev ne bomo mogli doseči zadanih ciljev. In eh, tisti, ki pravijo, da nočejo, da se sredstva eh, povečajo, mislim, da je potrebno tu upoštevati vse razsežnosti. In eh, od sveta zahtevamo naslednje. Če se s tem ne strinjate, eh, katere cilje pa mislite potem opustiti? Vsega ni mogoče izvesti za obstoječimi sredstvi. Potrebujemo tudi debato o lastnih sredstvih. In eh, eh potem je tu razprava o neto. Eh, o neto prispevkih, želimo se znebiti izjem, imamo več predlogov, vendar se zauzemam zlasti za enega in sicer davek na finančne transakcije, kot ve gospod Levandovski. Eh, in v mnogih državah to, ta davek imenujejo eh, Robin Hoodov eh, davek. In, To pa bi pomenilo sankcioniranje eh, špekulantov in tistih, ki eh, izkoriščajo priložnost eh, za to, da bi čim več zaslužili zaradi revščine in bede nekaterih. Tako da bi to dejstvo je, da potrebujemo več ambicioznosti za to, da zagotovimo, da se bo evropski projekt nadaljeval po tej poti in da ne bo stagnacije. Hvala lepa. Alvaro. Najlepša hvala, gospod Alvara. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Leta 1975 sem se rodil v Evropsko unijo in ta je do danes Eh, oblikovala moje politično življenje in zato je danes toliko bolj boleče, če moramo zlivati vodo v vino. Če govorimo o povečanju sredstev, eh, vsi najprej omenjajo nov sistem lastnih sredstev. Eh, sedanja oblika poročila, ki je sicer ambiciozna na določenih področjih, pa ni ambiciozna na drugih področjih. Uh, zahtevamo več denarja za raziskave in razvoj in edini odgovor eh, na teh področjih je več denarja, ne da bi kdo omenil, eh, ki naj ta denar dobimo. Govora je o lastnih sredstv, nihče pa ne pove, odkud naj ta lastna sredstva pridejo. Lahko bi, na primer, spoštovali eh, predlog Davida Camerona, da se zamrzne višina sredstev, zahtevali pa bi lahko, da se neporabljena sredstva prenesejo v naslednji proračun za to, da bi jih lahko uporabili tam za financiranje projektov. E, mislim, da se pripravljenost Evropske unije na prihodnost ne meri po tistih mestih za decimalno vejco in zato moram reči, da sem nad tem poročilom nekoliko razočaran. Najlepša hvala. Koleba Epping je naslednji. Danes jutraj je predsednik dol pritekal, eh, da bi povedal, kako potrebuje večji proračun, ampak tako hitro je tekel, da mu je zmanjkalo zraka in eh, ni mogel povedati svojega do konca. Podobna je tudi razprava o proračunu. Proračun je omejen na en odstotek BDP, ampak parlament pravi, da to ni dovolj, da potrebuje več denarja. Vendar pa Evropska unija ne uspe niti porabiti denarja, ki ga ima na voljo. Na milijarde evrov regionalnih in kohezijskih skladih se ne porabi porabi in vrača se v države članice. Zakaj torej potrebujete več denarja, če ne morete niti potrošiti tistega, kar imate? Ampak eh, tukaj v parlamentu imamo nekaj napihnencev gospoda Šulca, gospoda Frhovsteta, gospoda Dola, ki zdaj niso tukaj, ampak so ušli eh, in se niso pripravljeni govoriti, pogovarjati o kakovosti na mesto količini. Eh, ne, niso pripravljeni govoriti o tem, da bi eh, pri plačilom državam prihranili 30 odstotkov in to eh, namenili v, na druga bolj potrebna področja, ampak nedvomno bodo podobni napihnjenci taka stališča zastopali tudi v svetu. Najlepša hvala. Prosim govornike, da se držite časa za govor. Se opravičujem, da to pravim ravno zdaj, ko je naslednja gospa Duro, ampak prosim, da se držite časa za govor, kajti imamo veliko govornikov in težko bomo zaključili pravočasno. Gospa Duro, za minuto je pol. Hvala, gospod predsednik, iz enakih pa tudi drugačnih eh, razlogov, kar pa seveda otežuje kriza, so vsi proračuni eh, na nacionalni ravni v težavah in zato so potrebni eh, napori glede proračuna. Dve možnosti sta. Prva,

prva je ta, da eh, se sami potrudimo in da skušamo bolj eh, ali manj uspešno to narediti z eh, neko, nekim uravnoteženjem med prihodki in odhodki, javnimi odhodki in tako dalje. Druga opcija pa je in to želim podpreti, je, da uskladimo, da solidariziramo naše proračunske napore in sicer, da uveljavljamo tako proračunsko solidarnost, varnost in lastne, eh, eh, torej lastna sredstva eh, prek davka na finančne transakcije. To želimo doseči s tem znanim sporazumom. V tem je bilo, to je že bil predmet usklajevanja in sicer sodelovanjem nacionalnih parlamentov, vlad in tako dalje, da bi dosegli solidarnost, solidarizacijo na ravni proračunov. Ne moremo imeti hkrati popuste na drugi strani, pa, eh, pa eh, porabljati denar za infrastrukturo. In ta sistem dialoga med vlado, Evropsko unijo, nacionalnih parlamentov in Evropske unije je dober način tudi, da se ukrepi zaupanje v evropski projekt. Najlepša hvala. Kornelis de Jong za eno minuto. Gospod predsedujoči. To poročilo je zelo slabo in najbolje bi bilo, če bi ga takoj vrgli v smeti. Državljani so soočeni z izredno bolečimi vrčevalnimi ukrepi in povsem noro je, da zahtevamo, da se na evropski ravni porablja dodaten donar. Tega bi se lahko ločili povsem drugače ne želimo razmetavati z denarjem, ne želimo plačevati za eh, kolesarske poti na nizozemskem, naprimer. Potrebno se osredotočiti na najrevnejše države članice, potrebno je razmišljati o inovativnih projektih eh, za te države. Eh, tukaj zopet beremo, da je potrebno več denarja nameniti SKP strukturnim skladom in tako dalje. Tu so vedno znova iste stvari, ni govora o učinkovitosti. Nekaj je potrebno ukreniti liberaciji in krščanski demokrati. Eh, ko govorimo o tem, da eh, invalide puščamo na hladnem, to ni prava pot in ravno to je to, o čemer govorimo, če eh, govorimo o večji porabi denarja na, v Bruslu. Gospod Morganti. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, rad bi nagovoril nekaj vidikov eh, tega zelo pomembnega poročila. Trenutni mehanizem ni ustrezen. Največji problem predstavlja britanski popust poleg tega se je tukaj pojavilo še eh, več drugih eh, postopkov, ki niti najmanj niso pregledni. Zaradi tega bi bilo najboljše imeti eh, neposredne prispevke držav članic ali pa lasna sredstva Evropske unije. Evropski državljani ne smejo biti žrtve tega sistema. Države članice morajo ostati neodvisne na področju davčne politike. V poročilu so omenjene različne prednostne naloge, nekatere so pomembne, druge nekoliko manj. Za vse pa potrebujemo veliko sredstev. Eh, za takšne projekte bi lahko eh, uporabljali eh, evro obveznice in na ta način ne bi smeli povzročati dodatnega dolga. Kot europoslanci moramo poskrbeti za to, da takoj izboljšamo eh, finance Evropske unije. Dobro bi bilo, če bi imeli enotni sedež Evropskega parlamenta, na ta način ne bi metali vsako leto stran na milijone sredstev. Predsednik prekinja govornika. Gospa Dodz dobi besedo za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar eh, norčevanje iz britanske vlade gospoda Verhofstata, eh, In komentarji o tem, kako bi morala eh, Velika Britanija namenjati več denarja Evropi, eh, to je samo še en znak tega, kako nekateri gledajo na nacionalne vlade in njihovo odgovornost do državljanov. Gospod Frahovstad pa ni omenil, da eh, Združeno kraljestvo lahko prihrani tudi druge podjetja. Na leto porabijo 30 milijard funtov za to, da spoštujejo evropsko zakonodajo in to bi lahko prihranili, če bi se odrekli Evropski uniji. Tudi ribiči bi radi v svojem žepu imeli 3 milijone in pol. Eh, tu je namreč eh, vrednost eh, tistega ulova, ki ga v naših vodah ulovijo druge države. Pravite, da evropski proračun ne pomeni podvajanje nacionalnega proračuna, ampak vendarle tega ne moremo posem ločiti od realnosti, kot jo poznajo državljani. Trenutno Britanija prispeva 3,5 eh, milijard evrov, to se bo povečalo na 10 milijard brez popusta. In predsednik prekinja govornico. Gospod Karas dobi besedo za dve minuti. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje, pet vprašanj si moramo zastaviti kakšen proračun potrebuje strategija za rast in zaposlovanje 2020, kakšen proračun potrebuje monetarna unija, kakšen eh, potencial za varčevanje imamo, kakšen proračun potrebujejo Združene države Evrope, kakšno vlogo mora igrati Evropa 2020 in ali eh, sploh želimo kakšno vlogo tukaj. Mi kot Evropski parlament uresničujemo svojo odgovornost. Eh, glasno smo povedali, kako eh, je, brez denarja ni muzike, kot pravimo v Avstriji. Potrebno je spoštovati zaveze in Eh, uresničevati obljube, več nalog, eh, večja konkurenčnost več trajnostne rasti in zaposlovanja, raziskave in nadaljni koraki na področju integracije. Vsega tega ni mogoče uresničiti brez dodatnega denarja, brez izboljšanja porabe, brez eh, novih lastnih sredstev. Več Evrope ustvarja tudi potencial za prihranek v državah članicah, več Evrope ustvarja večjo učinkovitost in to je naš odgovor na globalizacijo. To je naš odgovor na zadolževanje držav, na izzive prihodnosti. Kaj želimo? Želimo, da se proračun ne zamrzne. Kdor želi proračun zamrzniti, škodi Evropi in nas še bi pri uresničevanju nalog do naših državljanov in državljank. Eh, želimo uvesti davek na finančne transakcije kot del lastnih sredstev, želimo spoštovati pogodbe, ne želimo vtikati glave v pesek. Tak je naš program in eh, temu moramo res dati zagon s tem, ko potrdimo to poročilo. Najlepša hvala. Za tri minute dobi besedo gospod Kalfin. Komisar, žemi kolegi. Gospod predsedujoči, gospod komisar kolegi in kolegice. Poročilo gospoda Garige govori ne o financah, ampak o politiki. Zahvaljujem se vsem kolegom eh, gospe Hawk in drugim, ki so se v poročilu dejansko osredotočili na to. Finančna sredstva so zgolj sredstva za doseganje cilja, politike pa so tisto, kar je res pomembno in to mora biti v spredju, ko govorimo o naslednjem večletnem finančnem okviru. Vemo, da eh, veliko držav članic sprejema vrčevalne ukrepe in da bodo vrčevalni ukrepi trajali še leta. Eh, to je del boja proti krizi in ne smemo pozabiti, da se je mogoče proti tej krizi boriti tudi na evropski ravni načrt za oživitev gospodarstva, regulacija finančnih trgov, gospodarsko upravljanje, vse to so ukrepi na ravni skupnosti, eh, zaradi katerih bodo nacionalni ukrepi bolj učinkoviti. Nacionalni ukrepi za boj proti eh, krizi torej eh, ne smejo biti izigrani na račun Evropske, ampak morajo boji iti z roko v roki. Eh, govora je o evropski dodani vrednosti in to niso zgolj prazne besede, kajti ko nizozemskim dakoplačevalcem pojasniš, da morajo plačati več za eh, Evropsko unijo, je to nekaj povsem drugega, kot če poskušaš isto pojasniti bolgarskemu ali uh, eh, polskemu davkoplačevalcu, ki mora konkurirati na istem trgu, ampak plačuje drugačne prispevke. Uh, drugače je tudi, če to razlagaš Grku, ki je soočen s takimi državami. Uh, eh, Solidarnost ima torej različne obraze in ti so povezani tudi s prednostnimi nalogami Evropske unije v prihodnjih letih ni mogoče doseči preboja na področju znanosti, v energetiki, v prometu ali na področju digitalne tehnologije, če nimaš skupnih evropskih politik. E, seveda je potrebno razmišljati o spremembah sedanjega proračuna, obstajajo sredstva in rezerve, ki jih e, ne uporabljamo, ampak teh ne bo mogoče. Eh, najti, če pod kohezijsko politiko vključujemo tudi vse ostalo, kar je povezano z prometom, z infrastrukturo in tako dalje. Zmanjševanje sredstev ne bo zmanjšalo potrebe po novem svežem denarju, če želimo Evropski uniji naložiti nove naloge in če želimo, da bo evropska integracija imela dodano vrednost dodano vrednost za naše davkoplačevalce, ki jih res zanima, kaj se zgodi z vsakim centom, ki roma evropski proračun. Evropska unija ima svoj sistem, ki upravlja s trgom, eh, z valuto. Govorimo o povečanju za pet odstotkov, pa še to verjetno ne bo dovolj, da bi rešili vsa, eh, vse probleme. Torej, razmišljati moramo o evroobveznicah in drugih načinih financiranja. Najlepša hvala, gospod Kalfin. Gospa Polsen je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V vseh letih, odkar sem v tem parlamentu, moram reči, da, bi, da je bilo delo posebnega odbora najbolj prijetna naloga, ki sem se je lotila. Uh, Eh, obravnavali smo vse ukrepe in korake, ki so potrebni za prihodnost Evrope in vse to je vključeno tudi v poročilo. Eh, sem pa zaskrbljena zaradi tistega, česar nismo naredili. In eh, tistih prednostnih nalog, tiste prednostne naloge me skrbijo, ki jih nismo obravnavali. Soočiti se moramo z izzivi, ki so pred nami, ampak nažalost smo ohranili tudi vse, kar smo imeli v preteklosti najti moramo nek način, da naredimo oboje. In pravzaprav bi morali biti bistveno bolj strogi, ko smo določali prednostne naloge. In pa še nekaj je zelo zaskrbljujoče. Namreč določanje prednostnih nalog smo prepustili ministerskemu svetu in to mislim, da ne kaže najbolje za prihodnost. Najlepša hvala. Gospod Kalanan, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Javnost eh, in dokoplačevalci po Evropi, ki dejansko prislužijo tisti denar, ki ga želimo tukaj trošiti, eh, vsi želijo, da Evropa naredi eh, manj in da ima tudi manjši proračun, kajti kakorkoli gledamo, smo v času vrčevanja. Ljudje želijo, da se Evropa odsredotoči na tiste področja, kjer dejansko lahko ustvari dodano vrednost. Ostalo področje pa naj prepusti državam članicam. Vendar nažalost to poročilo ne predlaga nič od eh, tega. Eh, Eh, predlaga namesto tega povečanje za pet odstotkov, kar je povsem nespremljivo. Govora je o lastnih sredstvih in tudi ta ideja je nespremljiva, gre zgolj za polaščanje moči strani Evropske unije. Potrebno je sredstva nameniti programov, ki dejansko prinašajo koristi in ne poskušajo popraviti napak iz preteklosti. Financiranje reševanja držav bi morali prepustiti tistim državam, ki so dejansko želele pristopiti k evru in tisti, ki smo mislili, mislili, da je to že na začetku bila napaka, ne bi smeli biti prisiljeni v to. Potrebno je imeti konstruktivne predloge za prihodnost, ki pa so bili uh, v veliki meri zavrnjeni, zato je potrebno to poročilo zavrniti. Najlepša hvala, gospod Kalanan. Za dve minuti dobi besedo gospod Surjan. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Mogoče je to najpomembnejše poročilo v tem sklicu, s katerim se prav sedaj ukvarjamo. Prvič bo Evropski parlament lahko oblikoval svoje misli v naslednjih sedmih letih. Pri tem pa eh, seveda ne omejujemo komisijo, da podaja svoje lasne predloge. To je namreč edini način, da se dogovorimo in se izognemo škandalu, eh, s katerim bomo zaradi ki lahko nastane, če zavrnemo osnutek sveta. Vsi vedo, kaj si želi Evropski parlament in poskušali bomo, da to začnejo uporabljati v svojem razmišljanju tudi drugi. Če berete Lizbonsko pogodbo in samo poročilo, potem je tukaj nekaj zadev, ki jih moram izpostaviti še predno. Um, govor, izrečem kakršnokoli kritiko, moramo um, varovati lastna sredstva in izredno pomembno je, da podamo sporočilo, da malhno povečanje eh, evropskega proračuna je potrebno. Majhno, zelo neznatno, vendar je potrebno. Zato ne govorimo o velikem povečanju, o veliki rasti. In tukaj gre eh, za eh, širitev. Eh, Eh, strukturnih skladov in eh, drugega sklada. Eh, v 17. stoletju je bil hrvaško-mačarski mislec, ki je rekel, ne prizadanite Mačarov in podobno bi jaz rekel, ne prezadanite SKP-ja, ne prezadanite um, strukturnih skladov, kajti na ta način boste prizadeli vse državljane Evropske unije. O, s, o, osnova za politikami je tista, ki zasluži našo pozornost. V teh velikih političnih silah uh, se uh, moramo boriti za naše državljane. Opravičujem se, ampak mislim, da ste prekoračili čas. E, gospod Von, za eno minuto in pol. Naj se zahvalim poročevalcu in seveda tudi e, predsedniku komisije, ki, ki so opravili dobro delo. E, In seveda bo prišlo do spora v svetu glede splošnega povečanja, glede lastnih sredstev in glede rabata Združenega kraljestva. Eh, glede slednjega eh, pa bo verjetno eh, bodo predstavniki Združenega kraljestva v manjšini. Pri teh kompliciranih poročilih so kompromisi po navadi neizogibni. Ampak mislim, da smo dosegli dobre kompromise, ko gre za strukturo in trajanje naslednje finančne perspektive. Ravno tako mi je všeč kompromis o kohezijski politiki ki je potreben, eh, če želimo eh, doseči rast in povečati število delovnih mest v Evropi po letu 2013. Zato potrebujemo ustrezna sredstva vsaj na isti ravni, kot je sedaj, če ne celo na večji. Naslednja finančna perspektiva eh, mora se osredotočiti na rast in delovna mesta, če naj bi bila relevantna za državljane. Razen kohezijske politike potrebujemo tudi močne politike za razvoj in raziskave, eh, ki bodo pokvezovale tako univerze kot srednja in mala podjetja. Pa tudi v infrastrukturo mora Evropska unija investirati. Tukaj mislim na transport, energetiko in eh, široko pasovni eh, infrastrukturo v mnogih podeželskih območjih, ki jih seveda tudi ne smemo pozabiti. Če želimo vse to doseči, pa potrebujemo neke vzvodne mehanizme, potrebujemo partnerje. In sedaj za eno minuto

Eh, orodja za strategijo 2020. V tem poročilu je jasno, da brez močne um, skupne kmetijske politike in uh, kohezijske politike teh ciljev ne bomo mogli doseči. Kohezijska politika je pravzaprav edini konkretni inštrument, ki ga imamo na voljo za inovacije, uh, delovna mesta in rast. Potrebujemo reformo, vendar uh, to bomo dosegli le skozi različne politike in znotraj njih. Zato vas pozivam, gospod eh, komisar, da v naslednjem ok finančnem okviru ohranite enaka sredstva za regionalno in kmetijsko politiko. Navdušena sem, da ta poročil eh, vključuje tiste regije, eh, ki imajo posebne težave in zato potrebujejo dodatna sredstva v tem okviru. Najlepše hvala in sedaj eh, gospod Vandalen. Gospod eh, predsedujoči, zaupanje je ključna beseda eh, v evropskih inštitucijah. Eh, državljani nam morajo spet začeti zaupati kot evropskim inštitucijam. In kaj lahko to naredimo? Ne z več denarja in z več Evrope, ampak z boljšo Evropo, z Evropo, ki bo imela več dodane vrednosti, ki se ne umešava v eh, stvari, ki jih lahko države članice opravijo same. Ampak mislim, da kohezijski sklad res lahko pomaga eh, najrevnejšim, ampak 50 odstotkov sredstva še vedno gre najmanj bogatejšim, kot, so Francija, kot sta Francija in Nemčija, dejansko uh, se lahko izognemo uh, zapravljanju denarja in ustvarimo prihranke. Istočasno pa moramo investirati v trajnostno kmetijstvo in industrijo. Uh, vendar v tem poročilu je kar vse skupaj. Uh, nametano. Državljani eh, pa naj bi enostavno eh, to samo pogotnili. In sedaj eh, gospod Fernandez, izvolite. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolege. Seveda eh, čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. V tem besedilu pa vidimo pravzaprav dobro uh, izhodišče za uh, naslednji svet in predstavlja pravzaprav tudi uh, dobro izhodišče za komisijo. To je tako ambiciozno kot tudi realistično besedilo. Mislim, da so vse inštitucije dobro obdelale možne Eh, finančne posledice. Eh, vendar brez eh, povezane, solidarne Evrope, ki bo temeljila na konvergenčnem upravljanju, ne bomo uspeli izvesti politik, ki smo si jih zastavili. Potrebujemo več Evrope in boljšo Evropo. Moramo uporabljati komunitarno metodo in manj medvladno metodo. Moramo okrepiti proračun in strategija do leta 2000 2020 je eh, jasno zastavila cilje, ki so tudi merljivi. To je izhodišče za eh, naslednjo finančno perspektivo, vendar bo to vse skupaj izvedljivo le, če bomo imeli dovolj sredstev. V tem smislu je najpomembnejše, da eh, v okviru finančnega okvira zagotovimo dovoljšna sredstva za izvajanje strategije 2020. In zato je pomembno, da imamo kohezijo, ki bo gospodarska, socialna in teritorijalna, ki bo pomagala najrevnejšim območjem, najrevnejšim regejam. In eh, sredstva je ohraniti treba vsaj na isti ravni v eh, okviru te politike, kot tudi v okviru skupne kmetijske politike. Vendar, če eh, želimo Eh, boljši večletni finančni okvir. Eh, so to glavni cilji. Eh, in sedaj, gospa Kinga Gönn, za eno minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kriza nas je prisilila, da revidiramo proračune tako v Evropski uniji kot na državni ravni ugotoviti moramo, kakšna je učinkovitost in kakšni so nameni. Pri evropskem proračunu pa moramo razmišljati, koliko dejansko prinaša dodane vrednosti evropskim državljanom. Kakšna je ta dodana vrednost? Naj omenim še posebej eno zadevo, ki je danes nismo omenili in to je Lizbonska pogodba in to, da je v evropsko politiko vključila eh, nekatere, eh, nekatera področja, področja, ki so bila prej uh, v pristojnosti držav članic. To uh, moramo uh, upoštevati v naslednjem proračunskem obdobju. Potrebujemo uh, nova sredstva, nove vire sredstv, potrebujemo ambiciozen program. Ravno tako. Uh, Evropa potrebuje pozitivno migracijo, eh, kvalificirane priseljence, skupno eh, migracijsko politiko potrebujemo in eh, zadnji dogodki na severu Afrike so nam pokazali, kako močno v Evropi potrebujemo tudi dobro begunsko politiko. Moramo ljudi integrirati in potrebujemo solidarnost. Eh, pa še kako jo potrebujemo. V zadnjih nekaj mesecih je postalo jasno, da imamo skupne vrednosti, ki jih moramo eh, ščititi, zaščititi moramo človekove pravice in boriti se proti diskriminaciji. Zato pa potrebujemo dovolj sredstev. E, imamo izredne primere e, in izredne okoliščine, tudi zato potrebujemo sredstva, pa tudi lasna sredstva potrebujemo, ki bodo zagotovali več in boljšo Evropo. Najlepše hvala, Kinga. kolegice in kolegi, naj vas spomnim eh, člena pravila poslovnika, ki pravi, da eh, ljudje na galeriji morajo med plenarnim zasedanjem eh, sedeti tiho. Kdorkoli se sedeti, ne strinja ali strinja in to izrazi na galeriji, se bojim, da ga bodo morali odstraniti. Samo na to vas opozarjam in upam, da boste eh, sledili temu pravilu in res ne moremo eh, sprejeti, da ljudje v javni galeriji eh, ploskajo. Torej, to je kršitev pravil in v takem primeru jih bo treba odstraniti. In sedaj gospod Ellis. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam poročevalcu za vse opravljeno delo ki je bilo res ogromno, glede na to, da je bilo treba doseči konsense. Tri področja amandmajev so, ki jih podpiram. Namreč dolgoročno potrebujemo petletno finančno perspektivo. Če gre za leto 2020, gre za sedemletno dimenzijo. Naslednje pa mora biti za petletno obdobje. Drugič, ni dovolj dela opravljenega uh, pri. Uh, Eh, izjavi zanesljivosti, ko gre za porabo. Točno moramo vedeti, kako so bila sredstva porabljena in zakaj. In na zadnje, kar je rekel gospod Vršovštad, nima smisla izpostavljati samo eno državo članica, ampak je ogromno držav, ki so netoplačniki in eh, omejiti je treba netoplačila kot odstotek BDP-ja. Ni realistično, da. Eh, se eh, neto plačila povečujejo v času tega hudega vrčevanja. In sedaj za dve minute Marko Spiper. Hvala, gospod predsedujoči. Proračun, ki naj bi bil višji za pet odstotkov, se to je utemeljeno. Umelj zunanja dejavnost, boj proti terorizmu, infrastrukture, vse evropska omrežja. Torej ta zahteva parlamenta je prav gotovo utemeljena. Kljub temu pa s tem zamujamo tudi možnost, če bolj verodostojni bi bili, če bi pokazali, kje je Evropa lahko bolj učinkovita, kje je možno varčevati denar. In sem sodi veliko število agencij, ki živijo zelo drago lastno življanje, potem kmetijstvo. Nekaterim državam članicam še ni uh, uspelo uvesti ustrezne pavšale. Kot poročevalec za prihodnost strukturne politike pa pravim tudi, da sem sodi evropska kohezijska politika mnogim regijam je uspelo, da prak eh, 75-odstotnih subvencij prekoračijo. Če pa je v Evropi vedno večja revščina, potem je to treba je treba denar ustrezno uporabiti s tem, da se povežejo strukturni skladi in vse evropska omrežja v evropskih obmejnih regijah. Uh, In o tem trenutno tudi potekajo pogajanja in sicer za umestno kategorijo 75 do 95 ni delež eh, nacionalnega eh, sofinanciranja oziroma sofinanciranja strani eh, Evropske unije. Odbor ŠUR se mi ne zdi primiren odbor za razpravo o tej umestni kategoriji in razen tega se mi zdi, da ni da ni uh, prav, če rečemo, da so revnejše regije avtomatsko upravičene do več denarja. Moramo uh, poskrbeti za ustrezne spodbude in tudi za merila. Torej, treba je zagotoviti pravično financiranje. Uh, Torej, eh, moramo spremeniti ta sistem financiranja v Evropi, zato je treba eh, 73. odstavek črtati iz poročila, sicer pa je poročilo v redu. Najlepša hvala. Vidim eh, plavi karton. Sprašujem, gospod Piper, ali sprejmete vprašanje kolegice Šeritor? Še enkrat, gospod Piper, ali sprejmete vprašanje kolegice Šeritorjeve, potem 30 sekund je dajem na voljo. Izvolite. No ja, ja, Hvala, gospod predsedujoči. Moje vprašanje postavljam gospodu Piperju. Čudi me, da govori o tem, da gospa Kril sanja. Večina je za umestni cilj pri usklajevanju v regionalnem odboru in mislim, da bomo zato dobili večino, zato ker obstaja večina za solidarnost med regijami, zato potrebujemo ta umestni cilj. Zanima me, zakaj to uh, označuje kot san, sanje. Gospod Piper, ali bi odgovorili na to vprašanje? Torej, seveda je možno na različne načine zaznavati te zadeve. V odboru, eh, regionalnem odboru imamo pripravljeno drugačno besedilo kot besedilo, ki je v tem poročilu. Razen tega pa so tudi še določeni odpori proti tej umestni kategoriji. To veste, zato me čudi to vprašanje. In zato se mi zdi, da so sanjarije, če se enostavno trdi, da smo že našli kompromis, ki da je jasen. Uh, Razen tega bo regionalni odbor to šele pripravil za plenarno zasedanje. Če nekdo trdi, da je stvar že zaključena, me to zelo čudi. Kolega Štelgradje. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Grelje. Najlepše hvala, gospa, pred, gospod predsedujoči. Gled, ne bom Cilj tega poročila je seveda mobilizirati sredstva Unije in jih nameniti izvajanju strategije leta 2020. To je pa pravzaprav v nasprotju z željo večine držav članic. Za države članice eh, je Evropa pač seštevek prispevkov, ki ga želijo zmanjšati. Vendar potrebujemo uh, povezanost uh, tako zgodovinsko, tako kot v uh, okviru novih pristojnosti, ki jih predvideva Lizbonska pogodba. V prihodnosti uh, seveda potrebujemo uh, previdnost, uh, ve, povečanje za pet odstotkov v proračunu je seveda boljše od tistega, kar si želijo države članica. Vendar pa je tukaj nevralgična točka ravno to, kako doseči naše ambicije. Vsi vemo, eh, kaj pomenijo vrčevalne ukrepi, politike in kako to vpliva na državljane, ampak eh, potrebujemo eh, politike, ki se bodo postavile naproti temu ciklusu. Investirati je treba v območja, uh, upoštevati in izrabljati je treba strukturna sredstva, ki morajo biti na, dana na voljo čim uh, bolje. In seveda uh, moramo čim bolj vključiti uh, državljane. In sedaj za dve minuti, gospod Hekmark. Kot prvo bi rad eh, čestital eh, poročevalcu, ki je izpostavil mnoge izzive, ki so pred nami. In ravno tako pozdravljam zelo jasno sporočilo iz tega. Uh, poročila, ki zahteva eh, ve, veliko povečanje za raziskave in razvoj. To je ena od prioritet, za katere se moramo zauzeti. In rad bi tudi povedal predvsem komisiji, da uh, politika in vodstvo uh, temelji na prednostnih nalogah in brez teh ni vodstva, ni liderstva. Vse te, uh, na, vse te izzivi. Uh, obstajajo, ki so pomembnejši od nekih drugih. To velja za proračun Evropske unije kot za proračune držav članic. Veliko povečanje potrebujemo za raziskave in razvoj, ravno tako pa moramo tudi povečati um, uh, delež raziskav in razvoja v regionalnem financiranju. In seveda uh, ne smemo pozabiti na uh, razvoj kmetijskih trgov ter zmanjšati sredstva za kmetijsko politiko. Vendar prednosti so nekaj, ki je treba postaviti na vseh ravnih, na ravni Evropske unije in na državah članicah. In moram reči, da mi. Eh, Ni uh, všeč, uh, kako se tukaj bahajo uh, države članice ali pa Brusel. Uh, namreč uh, na ta način se uh, zmanjša pomen porabe v državah članicah. Izobraževanje, socialna varnost, eh, eh, pokojnina in tako dalje. Tukaj ne gre za konflikt med državami članicami in eh, Evropo gre za to, katere prednosti bomo postavili in če tega ne naredimo, potem ne bomo v vodstveni vlogi. Če ne razumemo težkega položaja, v katerem so danes države članice, potem ne razumemo resničnega življenja državljanov. Mi moramo postavljati prioritete, ne pa samo uh, reševati probleme tako, da klistimo proračune. Uh, pokažite uh, svojo vodstveno vlogo. Uh, raziskave in razvoj uh, vse to potrebujemo. Minuto in pol, gospod Kocolino. Kolegice in kolegi, glasovali bomo o pomembnem strateškem dokumentu, ki ponuja za pogajanje o finančnih perspektivah po letu 2013 soliden okvir. Gre za odnos, razmerje med eh, cilji in instrumenti. Treba se je zavedati novih nalog, pa tudi recesije. In seveda imamo na voljo sredstva, ki jih je treba pametno uporabiti. Gre predvsem tudi za področje inovacij uh, in uh, treba je uporabiti denar za najpomembnejše cilje. Ključno je, da se vprašamo, kaj naj bi bila Evropska unija v naslednjih letih. Izkušnje kažejo, da je evropski projekt še kako pomemben. To je pomembna dediščina za vse, ki ga je treba ohraniti in tudi obnoviti. Da bi uvedli umestno kategorijo regij, tu smo zelo kritični, predvsem ker je recesija Eh, še zaostrila eh, težave v določenih regijah in zato je treba pomagati regijam, ki so manj razvite v Evropi. In treba je razviti neko razvojno politiko. Mislim, da je ta umestna stopnja nek izziv in s tem odpiramo tudi novo uh, fazo kohezije v Evropi. In S tem kohezijski politiki omogočimo bolj vzdržen in uravnotežen razvoj, ki ga želimo zagotoviti v naslednjih letih. Dve minuti, gospod Frank Enkel. Engel. Gospod eh, predsedujoči, eh, 2050 bo. Uh, torej, v Evropi imamo eh, z, uh, 2000 uh, veleposlaništev in tudi številna druga predstavništva povsod po svetu in to se tudi ne zmanjšuje. Uh, druge velike države tega nimajo. Uh, Naprimer imamo eh, evropske države, eh, ta predstavništva na kitajskem in v drugih državah in to nima nobenega smisla. 8 odstotkov svetovnega prebivalstva, če to razdelimo na 30 proračunov, to je enostavno noro. In ta suverenost zgleda kot nekaj absolutnega. Evropa se eh, torej 2,5 odstotka vsega denarja, ki se porabi v Evropi, se porabi na ravni Evrope, Evropski, Evropske unije, to je ena štiridesetina eh, nacionalnih izdatkov in nek, za nekatere je to preveč. Potem je tu še vprašanje lastnih sredstev. Ne smemo uh, Eh, se vidno pridoževati nad 2,5 odstotka javnih izdatkov, s katerimi naj bi tudi funkcioniral ves aparat za izvajanje strategije 2020 in da bi izvajali vsa, pri pooblastila, ki nam jih daje Lizbonska pogodba. Sej si to nismo izmislili sami, to so si izmislile države članice in s to realnostjo se je treba soočiti. Poročilo gospoda Polida je zelo skromno, kar zadeva ambicioznost tistih, ki želijo še naprej krajšati sredstva, je to zelo zaskrbljujoče. Gospod Engel, hvala, sedaj pa naslednje minuto in pol. Uh, gospod. Darden. Eh, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, to poročilo je pomembno za prihodni evropski projekt moramo biti ambiciozni, predvsem tudi zaradi krize proračunov, s katero se soočamo. Večina predsednikov vlad v svetu želi skrajšati sredstva za proračun EU in to je slepo. Niso pripravljeni investirati v velike eh, politike skupnosti, tako kot smo si to zamislili. Zamrznitev proračuna pa bi bila slaba za rast. 5-odstotno povečanje, kakršno se zahteva v poročilu, naj bi bil minimum, ki naj nam omogoči eh, uresničiti evropsko solidarnost. Ta evropska solidarnost seveda pomeni, da moramo izvesti strategijo Evropa 2020 in predvsem uresničiti socialne cilje, boj proti revščini. Na te cilje je treba vedno opozarjati in umestne regije igrajo pri tem pomembno vlogo, kajti vsa Po, eh, torej vse evropske regije mora, morajo zajeti podpore. Potem imamo sklad za prilagajanje globalizaciji, to je ustrezno sredstvo za uh, solidarnost in ta sklad se je izkazal kot zelo pomemben. In mislim, da to potrebujemo tudi še naprej, države članice to potrebujemo. Uh, kajti tu je prava evropska dodana vrednost in razen tega potrebujemo tudi davek na finančne transakcije. Hvala gospod Derden. Dve minuti, gospa Marjeta Džanoko. Hvala. Gospod predsedujoči, eh, Lisbonska pogodba je vzpostavila nove pristojnosti in okrepila eh, evropske politike. In to se zrcali tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru za 2013-2020. Čestitam eh, poročevalcu za to obsežno poročilo, ki zrcali prednostne naloge Evrope, ki so drugačne od preteklosti zaradi velikih notranjih in zunanjih izzivov, s katerimi se soočamo in se soočajo državljani. Treba je upoštevati predvsem tudi večji vidik internacionalizacije in eh, pomemben vidik eh, cilj mora biti zmanjšanje socioekonomskih razlik. Politika kohezije, kohezijska politika je že sama po sebi dodana vrednost in mora koristiti vsem državam članicam. Nov program, nov večletni finančni okvir za naslednjih sedem let eh, krepi. Eh, osnove strategije 2020 eh, in si prizadeva za eh, pametno rast, vključujočo rast, seveda so pomembne točke rast, inovacije, znanost, podnebne spremembe, potem izboljšanje izobraževanja in boj proti revščini. Tudi migracijska politika in Eh, sredstva za razvoj, eh, vse to so možnosti za spodbujanje solidarnosti med državami članicami. In mislim, da potrebujemo eh, tudi še več investicij na tem področju, kajti to so lahko tudi multiplikatori in katalizatori za javne izdatke v državah članicah večletni finančni okvir je treba sprejeti in treba uh, se je opirati tudi na prava lastna sredstva, če želimo, da bo Evropa kos eh, svetovnim izzivom. Kar je pomembno predvsem v času, ko uh, države članice same temu niso kos. Sedaj pa gospa Okoni. Monsieur le Président, chers collègues. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, pogosto pravimo, da uh, je Evropa tudi mirovni projekt. Če želi Evropa izvesti politike, ki so zapisane v pogodbah in predvsem tudi politiko iz Lizbonske pogodbe, najnovejše pogodbe, potem eh, potrebujemo tudi ustrezna sredstva za uresničevanje tega. Sem za to, da imamo več lastnih sredstev in da uvedemo davek na finančne transakcije. Tri, eh, povišanje sredstev za evropski proračun je treba um, pospremiti z boljšo učinkovitostjo izdatkov. Če hočemo imeti pravo eh, zunanjo obramno politiko s tem, da bomo imeli večji vpliv na svetu, potem moramo za to seveda porabiti tudi denar. Eh, poročilo gospoda Polida je seveda temeljno besedilo, je neko izhodišče, ki. Eh, Eh, nakazuje na najpomembnejše perspektive za evropske politike. Seveda gre za različne politike, skupna kmetijska politika, ki je pomembna za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe živili in zato potrebujemo sredstva. Potem kohezijska politika, finančni instrument za solidarnost med regijami, in za gospodarski razvoj. To ambicioznost je treba še stopnjevati s tem, da se uvedejo tako imenovane umestne regije, tako da bodo eh, pregovornika se pre. Govornico se prekinja. Gospa Hübner je na vrsti naslednja minuto in pol. Hvala. Želim pa vedeti nekaj o tem, da potrebujemo reformo pri lastnih sredstev. Mislim, da so včasih, če bi imeli več lastnih sredstev, tudi ne bi imeli tako politizirane razprave o Eh, proračunu Evropske, Evropske unije. Treba se spomniti tudi pogajanj iz leta 2011, eh, torej razpravo, ki jo vodimo sedaj. Vendar ni povsem očitno, da če bi imeli dodatna lastna sredstva, ki bi eh, zmanjšala odvisnost od BDP-ja, da bi s tem imeli tudi že več sredstev za večjo učinkovitost kajti pogosto je eh, tako, da se potem sprejmejo tudi v svetu drugačne odločitve. Mislim, da se moramo gibati predvsem proti pričakovanju ljudi in ne toliko politikov. Eh, uspeh eh, politikov ne sme temeljiti na tem, da doma rečejo, da bo plačali manj v Evropsko unijo, temveč da se reče, da bo EU ulagala eh, več v projekte malih in srednje velikih podjetij. Razen tega je, potreb, je treba poskrbeti tudi za transparentnost. Eh, seveda lahko uvedemo en eh, davek, eh, lahko pa postavimo tudi več eh, davkov, pri čemer moramo seveda paziti na transparentnost in tudi na usklajenost. Sedaj pa gospa Karvaljo, prosim. Gospod predsedujoči, gospod komisar, tudi sama se želim zahvaliti poročevalcu za odlično delo in vesela sem, da Eh, so ustrezno zastavljene prioritete, ki so v skladu s strategijo Evropa 2020. Treba je povdariti rast. To mora biti v središču politike. Potrebujemo boljšo Evropo in zato je treba izkoristiti področja, ki prispevajo k eh, rasti, naprimer raziskovanje inovacije. Uh, In zato je treba še bolj spodbujati naložbe v raziskave in razvoj, da bomo odlični na tem področju. Potem treba je okrepiti sistem financiranja raziskovalnih dejavnosti, tako da bomo res eh, za to uporabili ustrezen delež. Eh, seveda gre tudi za energetsko učinkovitost, za perspektivne energetske strukture, infrastrukture, tako da bomo Eh, konkurenčni kot evropska industrija. Treba je po drugi strani krepiti vlogo industrije, predvsem MSP-jev in tudi tu bi lahko v globaliziranem svetu igrali pomembno vlogo. Hvala gospa Kavaljo, sedaj pa minuto in pol gospa Barbara Matera. Hvala. Eh, želim čestitati poročevalcu za odlično delo, ki je potekalo celo leto in ki temelji tudi na širokem političnem soglasju. Eh, in strinjam se tudi s poročilom tega poročila, torej gre predvsem za večjo vlogo Evropske unije pri reševanju krize. To, kar eh, torej v poročilu se zrcali strategija Evropa 2020 in temelji na Lizbonski pogodbi. Verodostojnost vseh prednostnih nalog, ki smo si jih zastavili, terja ustrezno financiranje energetske infrastrukture, raziskave in razvoj, eh, izobraževanje, mladinska politika, vse to mora, se mora zrcaliti v prihodnih proračunih EU. Glavni eh, stebri so eh, kmetijska kohezijska politika, to je treba ohraniti na sedanji ravni financiranja Evropa in njeni veliki projekti. Eh, so izpostavljeni seveda tudi varčevanjem v državah članicah. In zato je treba bolj vključiti tudi eh, privatna sredstva s projektnimi eh, obveznicami in s eh, javno-zasebnimi partnerstvi. Eh, zaskrbljenostjo gledam predvsem eh, uvedbo umestnih kategorij pri regionalni politiki iz vidika Italije, kajti to bi bilo v škodo najslabših regij. E, moram reči, da potrebujemo financiranje, ki temelji tudi na lastnih sredstvih. To je edina pot, da se zagotovi prihodnost in razvoj za Evropsko unijo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. E, modro kartico vidim, ali želite postaviti vprašanje. Ali se že pripravljate na stope catch the eye. Prosim. Žal vas ne slišim. Aha, to je bila prijava za catch the eye. Dobro, minuto in pol, gospa Gresle. Komisali. Gospod eh, komisar, kolegice in kolegi, skupaj z eh, večletnim finančnim okvirom se predloži, predlaga tudi reforma. Uh, kadrovskih vprašanj 125 in 126 odstavek to obravnavata. Mislim, da morate biti ambiciozni pri statutu o kadrih, gospod eh, komisar. Kajti to vprašanje je zelo pomembno. Vprašanje, kakšno vlogo bo eh, komisija igrala pomembno eh, v prihodnje pri izvajanju vseh točk, ki jih vsebuje program program 2020. Mislim, da mora komisija zase predvideti večjo vlogo in da ne sme oddajati vseh nalog na vzven. Zato je treba pri reformi statuta za osebje, eh, torej treba je predvideti tudi dodatna eh, mesta, dodatne zaposlitve, da bodo sami lahko izvajali te naloge. Razen tega se mi zdi, da imajo. Eh, uradniki deloma tudi preveč dopusta in bolje je, če bi bilo manj tega dopusta in bi to uporabili za izvajanje naših ciljev. Potrebujemo torej tudi strategijo EU 2020 za upravo. Eh, vendar to ni poziv samo eh, vam, gospod komisar, temveč vsemu kolegiju in tudi predsedniku komisije. Sedaj pa minuto in pol, gospa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 pogajanja, ki se bodo sedaj začela o naslednjem večletnem finančnem okviru. Zelo me veseli, da so poslanci izrekli podporo mojemu predlogu spremembe v zvezi s podbojanjem mladinske politike. Smo v času, ko eh, predvsem mladi trpijo zaradi krize in zato je treba podpriti vse ukripe, ki bi izboljšali življenje mladim, predvsem dostop do izobraževanja in tudi do delovnih mest. Taki programi, kot je uh, Youth on the Move, um,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 pa tudi kohezijsko politiko. Za kohezijsko politiko je treba predvideti dovolj denarja. Kohezijska politika ni pomembna samo za doseganje ciljev eh, strategije Evropa 2020, temveč tudi eh, evropska integracija se s tem izboljšuje in s tem se tudi odpravljajo razlike med evropskimi regijami. Hvala, kolegic. S tem smo. Eh, končali seznam upisanih govornikov in sedaj sledi postopek Catch the Eye. 19 kolegov se je upisalo, se je prijavilo, 18 jih bo dobilo besedo. Eh, seveda moramo potem prisluhniti tudi še komisarju. Torej, po eni minuti bom prekinil govornike. Gospod Nikolijsko je na vrsti prvi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod poročevalec je začel svoj prispevek tako, eh, da je omenil zelo pomemben stavek. Namreč potrebujemo nove prednostne naloge in eh, tako moramo dopolniti že obstoječe politike Evropske unije, ker ne na zadnje sever in juka eh, med sebojno ne morata delovati in se povezati, če ne bomo imeli te nove perspektive kohezijske politike. To popolnosti podpiram. Naj omenim, da je nujno, da ohranimo raven proračuna za skupno kmetijsko politiko, potem moramo ohraniti tradicionalno vlogo, ki jo evropsko kmetijstvo ima. To je usklajeno z našimi ambicijami. Potem nujno je, da imamo skupno kmetijsko politiko, ki temelji na dveh stebrih, da imamo spodbujanje podeželskega območja, to je drugi steber in ne nazadnje je to tesno povezano z našo strategijo. Potrebujemo enovito financiranje, ravno tako pa je nujno, da ustrezno in pravično porazdelimo sredstva. Govornik je bil prekinjen. Balčidis. Gospod Balčidis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem poročevalcem, ki so opravili izjemno delo. Danes je stališče Evropskega parlamenta jasno vemo, kaj državljani od nas pričakujejo, vemo, kaj pričakujejo vsi, ko ne bi spremenili nov finančni okvir. Sprniti moramo svoje politike in to je del strategije Evropa 2020. Ravno tako potrebujemo vzpostavitev enotnega energetskega trga. Povezati moramo Evropo, spostaviti moramo dobre prometne povezave, ravno tako moramo zmanjšati razlike med evropskimi regijami. Potrebujemo zelo dobro in učinkovito kmetijsko politiko. Obstaja še cela vrsta drugih eh, področjih, ki jih moramo financirati, če naj bi bila Evropska unija konkurenčna. Ravno tako potrebujemo več sredstev za izobraževanje. Vprašati se moramo, ali moramo imeti nove finančne možnosti in tudi davek na finančne transakcije je del te rešitve. Gospod Jan Mulder.

osrednja točka, ki se je pojavila v tej razpravi, je, kaj je dejansko evropska dodana vrednost. Upam, da bo ob koncu meseca Evropska komisija podala konkreten predlog, da nam bo povedala, zakaj gre pri konkretnih proračunskih razdelkih in kako predelimo evropsko dodano vrednost. To je nujno, ker drugače ne bomo mogli zagovarjati svojega prispevka in glasovanja. Potem pa druga zadeva. Tudi, ko govorimo o lasnih sredstvih, to je pomemben vidik razprave. Ena stvar, ki pa nam je onemogočila, da smo napredovali, je, da smo leta 1984 sprejeli odločitev o britanskem rabatu. Kaj se bo sedaj zgodilo? ali rebata sploh ne bo v prihodnosti ali pa bodo določene eh, države, ki imajo drugačen eh, položaj, ampak ne bodo mogli uveljaviti rebata, ki smo ga leta 1984 dodelili Britancem. Najlepša hvala. Ja. Kaj je s temi notranjimi prihodki? Mislim, da več Evrope, več sredstev pomeni boljšo Evropo in manj gospodarskih pristojnosti za nacionalne države. Seveda, vse več izdavkov imamo in moramo ustrezno pripraviti proračunski okvir, ampak pri proračunskem načrtovanju moramo upoštevati različne vidike, ne na zadnje izdatki za obrambo, tudi te moramo upoštevati v svojih politikah. gospod Levandovski se nasmiha. Nisem najbolj eh, zadovoljen eh, s tem komentarjem glede na trenutne aktualne razmere. Tisti ljudje, ki niso odgovorni za krizo, naj bi plačali eh, za krizo, ki je njihova krivda, potem vse manj socialnih izdavkov in tudi to je problem. Govornik je bil prekinjen. Uh, Najlepša hvala. Žal še eh, vedno ne deluje moj mikrofon, zato sem se presedel. Žal govornika še vedno ne slišimo. Tiene, tiene la palabra el señor Rubix. Gospod Rubix. Rubix.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 Eh, da so evropski državljani vse bolj skeptični glede na to, kaj počnemo mi v Evropskem parlamentu. Ravno zato mislim, da proračun ni usklajen z ambicioznimi cili, ki smo si jih zastavili in so zapisani v Evropski strategiji 2020. Potem pa je tukaj še eno vprašanje. Gospod komisar, obljubili ste tudi latvijskim kmetom, da boste uskladili neposredno pomoč. Če naj bi ohranili raven financiranja, kot ga predvideva današnji proračun, te obljube ne boste izpolnili. Mislim, da bi bilo dobro, eh, da je naše glasovanje in naše politike nekaj, kar je usklajeno tudi z interesi naših državljanov. Hvala, gospod Rubiks. Gospod Andrew Browns. Uh, Hvala. Zdelo se mi je, da Evropska unija ne more biti slabša, ampak potem sem eh, prebral to poročilo. Lahko povem, da se slepimo. Evropa Evropejci naj bi bili vse bolj zahtevni eh, do Evrope, ampak velika večina britanskih državljanov želi, da nismo več del Evropske unije. Zamrznitev proračunskih sredstev do leta 2013 eh, govorite samo o omejenih prispevkih, ki naj bi omogočili izpolnitev teh ciljev. Lahko si potem pogledamo tudi odstavek 166 eh, rebat. To je možnost, da Britanci plačamo samo omejen neto prispevek eh, in ne druga sredstva. Govorimo o tem, eh, da moramo to plačevati, ampak v odstavku 169 lahko preberemo, da ne bi Evropska unija odmerila svoje davke, ne da bi to mi potrdili in nadzirali. To je povsem nespremljivo. Najlepša hvala. Gospod Sikerski je naslednji, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da smo dosegli zelo pomemben kompromis. Eh, s tem poročilom smo zagotovili kontinuiteto naših pričakovanj, ampak istočasno smo predlagali določene spremembe. Evropska politika mora biti stabilna. Gre za to, da moramo ohraniti isto raven sredstev za kohezijske sklade in skupno kmetijsko politiko. Zmanjšanje regionalnih razlik bo pozitivno vplivalo na notranji trg, kar pomeni, da bodo koristi imele vse države članice. Skupna kmetijska politika pozitivno vpliva tudi na naše potrošnike. Spomniti se moramo, da evropski kmeti ne zaslužijo veliko kljub evropskim subvencijam. Kar nekaj nalog eh, ima sedaj Evropska unija pri skupni kmetijski politiki. Tudi v okviru STO-ja razmere so negotove, kmeti so zaskrbljeni, kdo bo to financiral. Želimo inovacije, želimo raziskave in inovacije. Govornik je bil prekinjen. Gospod Stavrakakis je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Evropski parlament bo danes poslal zelo pomembno sporočilo evropskim predsednikom in šefom vlad, ko govorim o proračunskem okviru do leta 2020. Kakšno je to sporočilo? Da, za kohezijsko politiko tudi takšen proračun, ki bo financiral inovacije, zaposlovanje, podpora kohezijski politiki in politični usklajenosti na vseh ravneh političnega odločanja. Ravno tako podpiramo financiranje regij, podpiramo otoke, hribovite, gorske regije, rekli smo pa odločen ne razdrobljenosti politik in ne želimo, Eh, da bi sankcionirali tiste, ki kršijo pakt stabilnosti in rasti. Najlepša hvala. V tem trenutku smo izčrpali postopek CatchDI, pritegnite pozornost predsedojočega. Se opravičujem, ker deset ali enajst poslancev ni imelo možnost, da bi spregovorilo zaradi omejenega časovnega okvira. Sedaj pa končni del naše razprave. Komisar Levandovski eh, se bo odzval na vse prispevke. 49 ljudi je imelo besedo. Izvolite, gospod Levandovski. Hvala, gospod predsedujoči. Lahko povem, da sem že izkoristil časovni okvir, zato samo dve kratki pripombi. Najprej To je nujno, če upoštevamo trenuten mednarodni kontekst vrčevalnih ukrepov. Evropski proračun nima primankljaja in zato ni kriv za to, da so nacionalna finančna ministrstva slabo upravljala sredstvi. Lahko pa financiramo rast za poslovanje, nova delovna mesta. Imamo drugačen proračunski okvir kot nacionalne države, ki temeljijo na socialnih transferjih potem kaj smo obljubili evropskim kmetom. Vprašanje je, kaj je realistično. To je nekakšen pavšal, ki ni danes ustrezen, ampak eh, nekakšna postopna konvergenca. To je pravi okvir delovanja. In ob koncu še tole. Kaj bo storila Evropska komisija? Glasovali bomo o tem in vprašali eh, se bomo, kaj lahko naredimo, da bi izkoristili širok konsens Evropskega parlamenta, da bo ta spregovoril z jasnim in odločnim glasom. Najlepša hvala. Razpravo bomo zaključili. Gospod Gariga Poledo kot poročevalec bo v dveh minutah povzel razpravo. In res bi mu rad čestital, ker je opravil izjemno delo. Salvador, dve minuti ti dam. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, v prvi vrsti bi se rad zahvalil predstavnikom nacionalnih delegacij. Zaprestavili so se pritisku držav članic in to poročilo bodo potrdili pri glasovanju, kar izjemno cenim. Tukaj ne govorimo toliko o tem, kakšen je ta proračunski okvir, ampak bolj v spredje postavljamo metodo skupnosti. Tisti, ki so drugače razumeli to razpravo, se motijo, ker ste rekli, da želite več prednostnih nalog na evropski ravni, ampak da bi krčili proračunski okvir, kar ni logično, ker če bomo krenili po tekmi, poti bomo imeli manj sredstva, ampak tudi manj prednostnih nalog. Ravno zato moramo še naprej braniti oziroma Takole bom rekel, svet je tisti, ki mora braniti medvladni pristop, mi pa moramo krepiti kot Evropski parlament pristojnosti Evropske unije, Evropsko dodano vrednost in te politike, kar pomeni, da potrebujemo ustrezan proračunski okvir. Javnih izdatkov na ravni Evropske unije ne bomo zvišali na ravni petih odstotkov, ne, tega si ne želimo. Želimo zmanjšati proračunska bremena, ampak potrebujemo na nek način vse evropske investicije, ker samo tako bomo lahko bolje izvrševali proračun in to je ta dodana vrednost Evrope. Vse politične skupine eh, v Evropskem parlamentu so to potrdile, ko smo delovali kot odbor Šure v letošnjem letu. To je ambiciozen, daljnosežen, napreden okvir, kar pomeni, da se bomo morali zelo dobro odločati kot države članice, morali bomo biti pogumni in mislim, da bo Evropski parlament tem zahtevam tudi zadostil. Hvala vsem poslankam in poslancem, ker ste bili konstruktivni. Tudi ta razprava je bila zelo živahna, za kar se vam zahvaljujem. Dobro je bilo, da smo prisluhnili različnim stališčem Evropskega parlamenta, ampak ne na zadnje, smo vsi skupaj in ob koncu te razprave veliko več vemo, kako diha ta dvorana in zato mislim, da imamo zelo jasen kontekst, ker vemo, kaj želimo doseči. Najlepša hvala, s tem smo sklenili današnjo razpravo. Čez nekaj minut pa bomo začeli s glasovanjem. Za nami je zelo pomembna razprava, ki smo jo uspešno zaključili. Čez tri ali štiri minute bomo delo nadaljevali, takrat bomo začeli z glasovanjem. Hvala vsem za sodelovanje in hvala za razumevanje.